EFDD ima zahtevo. Postopkovno vprašanje. Prosim, če govorite v mikrofon. E, ne moti me, če se nekdo dere na mene, da naj utihnem, e, kot je bil primer spoštovanega.